Naslednja točka na dnevnem redu je skupna razprava o človekovih prvicah. Tukaj imamo izjavo podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in sicer letno poročilo o človekovih pravicah za 2008. Na to poročilo gospe Hautala o politiki Evropske unije za zaščito zagovornikov človekovih pravic in na to še nekaj ustnih vprašanj svetu in komisiji v zvezi s eh, trgovino z opremo za mučenje. Tako da besedo dajem kolegici Hautali, ki ima na voljo 4 minute kot poročevalka. Ja- Hvala lepa, predsedujoči. Moram reči, da sem posebej vesela te razprave, ki omogoča razpravo o strategiji EU na področju človekovih pravic. Tu je gospa Ashton, visoka predstavnica za zunanje zadeve in varnostno politiko, ki bo predstavila letno poročilo, česar se tudi veselim. Dovolite pa, da vam predstavim naše poročilo. Namen tega poročila je izboljšati položaj zagovornikov človekovih pravic. Kot veste, so na nas naslovljene zahteve z celega sveta in strani oseb, ki dajo na kocko svoje življenje, samo zato, ker skušajo zagovarjati človekove pravice. In kot rečeno, na nas se obračajo z vseh celin in pogosto je težko definirati, kdo je zagovornik človekovih pravic. Pogosto je to torej težko opredeliti, ampak gre za moške, in ženske, za ljudi, ki se odrečejo svoj osebnostni integriteti in fizični integriteti, zato da lahko delujejo kot zagovorniki človekovih pravic. Človekove pravice so v samem osrčju naše politike in če ne bi bilo zagovornikov človekovih pravic, tudi ne bi bilo politike varovanja človekovih eh, pravic. Gospa Ashton, kot visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve, eh, je prevzela funkcijo in mislim, da moramo storiti več na tem področju. Mislim, da moramo krepiti stike tudi z drugimi, da bi na ta način tudi okrepili dosedanje delovanja sveta Evrope, nevladnih organizacij in tako naprej, s katerimi smo seveda vse čas v stiku. Prav tako smo z Lizbonsko pogodbo v novih, drugačnih razmerah, imamo nove obveznosti in pa tudi nova pooblastila. Mm, pomembno je, da se človekove pravice varujejo posod po svetu. V poročilu je cela vrsta zamisli, niso vse ne vem kako nove, zdi pa se mi, da smo vsem skupaj zelo natančno razmislili. Pomembna pa je seveda izvedba. Spomnili se boste, da smo pod češkim predsedstvom predvideli ustanovitev mreže mest, v katerih zagovornik lahko najde zatočišče. Če se torej znajde zagovornik človekovih pravic v težavah, se lahko obrne na to mrežo za zatočišče. Spomnim se, na kakšen odziv je to naletelo med nevladnimi organizacijami, ampak mislim, da moramo še naprej delati v tej smeri in storiti še mnogo več kot to, kar je bilo storjeno do sedaj. Če nadaljujem, vedno govorimo o zagovornikih človekovih pravic. In ko se znajdejo v nevarnosti, morajo imeti možnost zapustiti državo, v kateri se nahajajo. In tu bi morda lahko naši ministri za zunanje zadeve lahko sodelovali z roko v roki z ministri za notranje zadeve. Predvsem, kar zadeva odločitve o podelitvi vizumov, da bi na ta način torej pospešili te postopke za omenjene posameznike. Tretja zadeva. V tem osnutku poročila obravnavamo tudi Evropsko službo za zunanje delovanje, Evropski parlament, skratka, govorimo o vseh tistih in o vsem tem, eh, ki so odgovorni za promocijo človekovih pravic. Prav tako ustrajamo na dejstvu, da visoka predstavnica, ko potuje po svetu, seveda mora imeti srečanja tudi zagovorniki človekovih pravic in s tistimi, ki so odgovorni za znanje politikov v teh državah. Pomembno pa je, da vzpostavimo ustrezne smernice na tem področju. Albertini, komautor. Beseda ima sedaj gospod Albertini, ki je postavil vprašanja in pet minut imate na voljo, izvolite. Peti člen univerzalne deklaracije o človekovih pravicah pravi, da nihče ne more biti podvržen mučenju ter nečloveškemu ravnanju. In to velja v vseh okoliščinah. To je standard v mednarodnem pravu in kot takega ga morajo uporabljati vse države. In tukaj ne govorimo samo o človekovih pravicah, govorimo tudi o Združenih narodih, torej v Evropskih unijah, ki se zauzemajo za človekove pravice ter za ukinitev um, mučenja. Tako smo imeli dan proti mučenju tudi prejšnji teden in boj proti mučenju je gotovo ena bistvenih prednostnih nalog Evropske unije. In zato, da bi lahko spoštovali take pravne in moralne zaveze, moramo zelo previdno nadzorovati trgovino z opremo za mučenje. Prejetje uredbe je v trenutku, ko je bila sprijeta, predstavljajo pomemben korak naprej, kar je povedal tudi predstavnik Združenih narodov za boj proti mučenju. To je tudi model znotraj mednarodnega prava za to področje. Vendar pa žal izvajanje te uredbe ni bilo tako dobro kot njegovo sprejetje. Sedem držav članic je pripravilo javna poročila v skladu s 13. členom te uredbe o prometu z blagom, ki bi lahko se uporabljalo za mučenje. Analiza izdanih dovoljenj postavlja številno vprašanje v zvezi s končno uporabo tega blaga in eh, organi, ki morajo izdati dovoljenja za, takšn, za uvoz takšnega blaga, morajo svoje dovoljenje utemeljiti tudi na političnih zavezah. kršitev uredbe sveta je treba obravnavati v skladu s 17. členom te iste uredbe. Po petih letih, pe, pet let po sprejetju te uredbe je gotovo treba seznam teh predmetov posodobiti. Človek je lahko zelo krut in ima res brezmejno domišljijo pri tem, ko je treba nekomu drugemu povzročiti trpljenje. In zaradi vsega tega je sedaj prišel trenutek, ko je treba to vprašanje ponovno postaviti znotraj Evropskega parlamenta in je treba zahtevati, da naj Evropska unija ter njene države članice znajo spoštovati svoje zaveze in delovati v skladu z njimi. Zaradi tega želimo bolj natančne informacije o tem, kar je bilo do sedaj storjeno za zagotovitev spoštovanja te uredbe, pa tudi v zvezi z ukrepi, ki bodo omogočili izboljšanje situacije v prihodnosti. Zato sprejemamo eh, in pozdravljamo prvi korak, ki ga je napravil svet v smeri sprejetja nove popravljene. Um, za prihodni teden. In tukaj naj ponovimo, da uredba številka 1236 je bistven element, ki pa ga je treba predvsem uh, izvajati tako, kot je zastavljen. Hvala, gospod Albertini. Sedaj pa ima besedo avtor drugega vprašanja, kolega Vital Moreira. Tudi vi imate pet minut. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospa podpredsednica komisije in visoka predstavnica Unije za zvoranje zadeve. Spoštovani poslanci, treba je v imenu odbora za mednarodno trgovino v tem parlamentu utemeljiti to vprašanje v zvezi z izvajanjem uredbe, ki prepoveduje oziroma pogojuje trgovino z opremo za mučenje še zlasti, če se ta uporablja za izvajanje smrtne kazni, mučenje ali drugo slabo ravnanje. Dejansko je leta 2001 odgovor na zaskrbljenost, ki so jo izrazile vlade ter nevladne organizacije v zvezi z uporabo mučilnih orodij in varnosti teh orodij, je takrat Evropski parlament sprejel resolucijo ter eh, predlagal naj se pripravi predlog uredbe za ureditev tega področja. Naslednje leto je bilo to pripravljeno in leta 2005 smo dobili uredbo številka 1236 in to 27. junija. Ta uredba prvič prinaša zavezujoč nadzor nad celo vrsto opreme, ki pri svoji uporabi pomeni tudi kršenje človekovih pravic in ravno tako ureja uvoz ter izvoz te opreme, prepoveduje uvoz in izvoz proizvodov, katerih namen je izvajanje smrtne kazni in tako naprej, ter pogojuje proizvodov, trgovanje z opremo, ki bi se lahko uporabljala tudi s tem namenom. Uredba iz leta 2005 torej predstavlja, kot je bilo že povedano, pomemben korak naprej v smeri zauzemanja za zaščito bistvenih, najpomembnejših človekovih pravic v skladu s listino o človekovih pravicah Evropske unije pa tudi v skladu z mednarodnimi konvencijami za človekove pravice, tako s konvencijo Združenih narodov kot Sveta Evrope. In kot je bilo že povedano, je odbor za človekove pravice znotraj Združenih narodov ocenil to uredbo kot pomemben inštrument, ki prispeva k boju za človekove pravice v naših državah. Vendar pa, dragi kolegi, če že imamo tak inštrument v rokah, moramo zagotoviti tudi njegovo primerno uporabo. Če države članice, ne, ki so odgovorne za izvajanje te uredbe, te uredbe ne izvajajo primerno, če ne pripravijo poročil o njenem izvajanju, potem je gotovo zelo frustrirajoče eh, ugotoviti, frustrirajoča ugotovitev, da je samo sedem držav to poročilo pripraviti in da razen dveh poročil, vsa ostala poročila ne nudijo dovolj informacij o tem področju in tega ne moremo dopustiti. Ne moremo dopustiti, da Evropska unija še naprej zatiska oči pred proizvodnjo ter prodajo in trgovanjem z močilnimi orodji. Zato morajo države članice brezkompromisno izvajati to uredbo in pripravljati letna javna poročila o svojem delovanju ter pripravljati detaljna poročila, na podlagi katerih bo jasno, kaj se na tem področju dogaja, kolikšen je volumen, obseg trgovine s temi orodji v posameznih državah eh, oziroma da te trgovine ni, če je tak slučaj. V poročilu mora tudi povedati, kakšni ukrepi so bili sprejeti za primer nespoštovanja te uredbe s strani trgovcev in drugih gospodarskih subjektov. In iz vseh teh razlogov je potrebno posodobiti to uredbo in še zlasti njene priloge. Spoštovani poslanci, ta uredba je dokaz za to, da zaščita človekovih pravic zahteva prepoved oziroma omejitev trgovanja s takšnim blagom ker ne moremo sprejeti tega, da se tu še vedno trgovuje z močilnimi urodji in z urodji, ki zadevajo, ki, ki prinašajo smrt. In to mora biti tudi zgled za države izven Evropske unije. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Moreira. Sedaj pa dobi besedo gospa Ashton, ki bo v svojem vodu morda že lahko odgovorila na nekatero vprašanje. Izvolite, gospa Ashton. Ja, hvala, gospod predsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Veliko veselje mi je, da lahko govorim o človekovih pravicah tukaj v tem parlamentu. Veliko krat ste se že izrekli, da ste zavezani k spoštovanju človekovih pravic. In za Evropsko unijo so človekove pravice bistvo naše identitete. Naša zgodovina temelji na človekovih pravicah, pravni državi v 27 državah, članicah. In to je zgodba o uspehu. Zato je logično, da smo razvili močne mehanizme za spodbujanje teh vrednot, kot kaže tudi poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu. Naj podam samo en primer. V zadnjih 18 mesecih smo zagotovili 235 milijonov evrov denarja za 900 projektov v 100 državah. To delo je izjemno pomembno in nadaljevati ga moramo. Nismo pa edini aktar, akter in naša zgodba o uspehu ni edina na svetu, zato so potrebne spremembe in vprašati se moramo, kaj lahko naredimo še bolje. Človekove pravice so univerzalne, vendar pa nimamo samo enega pristopa, ki bi ustrezal vsem. veliko lahko še naredimo pri spodbujanju človekovih pravic. Osredotočeni moramo biti in usmerjati moramo svoje cilje in želje. Bolj se moramo osredotočiti tudi na rezultate. Prejšnje resolucije so pozivale k boljšemu informiranju, zato da se boljše oceni učinkovitost naših politik. Strinjam se z vašimi pomisleki. Pogledati si moramo, kakšni so naši rezultati. Čeprav prihaja do izboljšav človekovih pravic, dolgoročno moramo vedeti, da delo pod odbora za človekove pravice je delo gospoda Hotela in njenih sodelavcev zelo dobro in hvala za dobro upravljeno delo in za vsa prizadevanja. Naj se osredotočim na nekaj konkretnih vprašanj. Civilna družba in zagovorniki človekovih pravic bodo še vedno v spredju naših prizadevanj. Tako to velja za Gazo in za druge regije po svetu. Pozivala bom tudi druge akterje, da naredijo enako. Drugi primer, kako lahko stvari naredimo še bolje, kaže delo na temo rimskega statuska statuta in konference v Kampali. Ponujamo podporo delegacijam, sodelujemo z državami članicami in predsedstvom Evropske unije. Naj povem samo en primer. Ko sem prejšnji mesec obiskala Sejšele, smo se pogovarjali o krepitvi sodelovanja zlasti pri piratstvu gospoda Mišela sem pozvala naj poda predlog za ratifikacijo in zdaj so začeli s tem procesom. Če si pogledamo naprej, si moramo pogledati, kako lahko pripomoremo k odpravi smrtne kazni po vsem svetu. To je zame osebna prednostna naloga. Sama se bom potrudila za to, da bomo o tem govorili na dvostranskih in večstranskih ravneh. Kot veste, obljuba Lizbonske pogodbe je bolj dosledna in bolj učinkovita evropska politika. In to je priložnost, da si prizadevamo za večji napredek pri spoštovanju človekovih pravicah. In to lahko upletemo v vse naše zunanje aktivnosti. Služba za zunanje delovanje bo ukrepila naše sposobnosti, da govorimo z enim glasom. Integrirana struktura te službe bo pomagala k temu, da se bodo človekove pravice upletle v vse dejavnosti našega delovanja, tudi v trgovino in zunanjo in varnostno politiko. Naj se dotakne še trgovine z opremo za mučenje. Evropska unija se resno ukvarja z bojem proti mučenju, tudi ko gre za uredbo 1236 iz leta 2005. V tem duhu smo povabili Amnesty International in Omega Research Foundation, da predstavita svoje ugotovitve na sestanku še ta mesec, ko bomo imeli sestanek z regulatornim odborom. Tako kot pri drugih področjih moramo tudi pri človekovih pravicah stopiti skupaj in si skupaj prizadevati, tako inštitucije kot Evropski, skupaj z Evropskim parlamentom. Redno moramo pregledovati delo opravljeno doslej, spodbujati dialoge o človekovih pravicah, instrumente za demokracijo in človekove pravice, bilateralne pomoči in ukrepe v multilateralnih forumih strategija na tem področju se bo razvila na podlagi posvetovanja, ki, bom ki ga bom poskusila izvesti. Elena Roosevelt je rekla, da je bolje prižgati svečo, kot pa preklinjati temo. V Evropski uniji imamo veliko orodij na voljo za to, da naredimo svet boljši, vendar pa jih moramo mobilizirati, uporabiti in izkoristiti, zato da maksimiziramo potencial, ki ga ponuja nova sestava v skladu z izbonsko pogodbo. In računam na vašo pomoč. Hvala. Gracias. Gracias, Ashton. Hvala, gospa Ašton. Sedaj pa bomo dali najprej besedo govorcem, ki bodo spregovorili v imenu političnih skupin. Prvi v imenu Evropske ljudske stranke, za minuto in pol dobi besedo gospod Tukeš. Thank you, chairman. Shadow rapporteur on behalf. Hvala kot poročevalec v senci za LSE in kot koordinator za odbor DROA, za našo skupino se želim najprej zahvaliti gospe Hautala za odlično upravljeno delo pri tem poročilu. Kot kažejo glasovi odbora 2 za pravene zadeve, je to poročilo deležno podpore različnih skupin, kajti vprašanje človekovih pravic je v interesu vseh nas. Dosegli smo dober kompromis, pri katerem smo upoštevali različna stališča. Evropska unija je že pripravila mehanizme in orodja, ki so zelo pomembni, kot sem že večkrat omenil v prejšnjih razpravah, moramo zagotoviti boljše izvajanje obstoječih smernic in oceniti obstoječe politike, zato da bomo razvili bolj učinkovito zaščito. Pozivam pa tudi države članice, da pokažejo močnejšo politično voljo, da se podpre zagovornike človekovih pravic, kot kaže poročilo. S tem, ko je uveljavljena Lizbonska pogodba, je zdaj pomembno, da zaščita zagovornikov človekovih pravic postane prednostna nelaga, naloga v odnosih Evropske unije s tretjimi državami. To je treba vključiti v vse ravni zunanje politike Evropske unije, zato da se poveča doslednost, učinkovitost in verodostojnost podpore Evropske unije za spoštovanje človekovih pravic. Hvala. Hvala. V imenu skupine socialistov ima besedo gospa Veronik Dekaj za dve minuti. <laughs> Hvala lepa, predsedujoči. Evropska Unija eh, v državah, ki nas eh, obkroža, zbuja veliko upanja z vidika spoštovanja človekovih pravic, vendar so pogosto razočarani, kajti le malo konkretnih eh, rezultatov izhaja iz naših širokogrudnih besed. Človekovih pravic ne moramo uveljavljati preko nasilja, ampak le z pomočjo civilne družbe, s pomočjo demokratičnih sil lahko spremenimo situacijo na področju človekovih pravic v svetu, še posebej eh, v diktatorskih ali skorumpiranih eh, režimih. Evropska unija ima eh, odličen inštrument, inštrument opazovanja volitev v okviru OSEA, ampak ugotavljamo, da v preštevilnih primerjih volitve razglasimo za goljufive ali za polne nepravilnosti, vendar pa to ne privede do nekakšne usklajene reakcije Evropskega sveta. In ko politiki izvajajo goljofije, je potrebno po volitvah kaj ukrepati. Če ne, zadeva kar nekako potihne in s časoma paradoksalno kar legitimiramo takšne skorumpirane režime na podlagi našega neukrepanja. In to je ta sprevržen učinek naše politike. In uh, to naj povem, gospa Ešton, da podpiramo ta naš inštrument, da potrebujemo nekoliko jasnejši inštrument za odzivanje. E, ne bi zdaj tukaj naštevala primerov, ki pa so žal zelo, zelo številni. Hvala. V imenu skupine liberalcev ima besedo kolega Kazak. Minuto imate уважаема госпожо Аштън, уважаеми... Хвала лепа, председаючи и госпа Аштън, спощавания колегице и колеги. Omejevanje trgovine z opremo za mučenje je nekaj, kar povzroča kar veliko težav v številnih odborih. Kot liberalec sem prepričan, da svobodna trgovina ne more temeljiti na kršitvah človekovih pravic in svoboščin. Kaj torej povzroča zaskrbljenost? Seznam tega blaga ni izčrpen, aktualizacija tega seznama ni dovolj, to, kar potrebujemo, je natančen seznam izdelkov oziroma blaga, pri katerih potrebujemo bodi si prepoved ali pa strog nadzor. Kar nekaj držav ne poroča letno o implementaciji uredbe 1236, druge ne podajo potrebnih informacij o sankcijah politične volje v preteklosti ni bilo na tem področju, zdaj pa mislim, da danes ni več izgovora za neukrepanje. Zato pozivamo komisijo naj objavi natančno poročilo o trgovanju z opremo za mučenje. Evropski parlament eh, pričakuje tudi okrepljen nadzor nad proizvodnjo takšnega blaga, kajti to je sestavni del naše zavezanosti človekovim pravicam. Hvala lepa. V imenu zelenih ima za minuto beseda gospa Loh Bihler. Zaklerte politik der EU den Kampf gegen Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Ashton, Evropska unija ima jasno politiko za boj proti mučenju in veliko smo že naredili na tem področju. Imamo smernice za boj proti mučenju in imamo tudi prepoved trgovine z orodjem, ki se lahko uporablja za mučenje. Evropska komisija in parlament pa potrebujete to poročilo. Zato smo morali narediti vse, da bi zaprli to luknjo. Kako imamo veliko predlogov resolucije, o kateri bomo glasovali jutri, vendar je popolnoma nerazumljivo, da smo se v resoluciji odpovedali temu, da bi imenovali države članice, ki še niso oddale poročilo ali pa jim nismo mogli dokazati neupoštevanje prepovedi izvoza. V poročilu Lady Ashton je zapisano, da Evropska unija postaja, prihaja vedno bolj v središče pozornosti, kar zadeva njeno kršitev človekovih eh, pravic. In to je upravičeno. Zato moramo tudi sami odgovorno izvajati politiko varstva človekovih pravic. In ne gre, da bi našo regijo postavljali v dobro luč, če gre drugim slabo. Hvala. Ja. Hvala lepa, gospa Lohbihler. Sedaj pa ima besedo gospa Grus. Mislim, da ste pokazali modri karton, ali to drži? Konilja. Gospa Grös, to razumem kot, da želite zastaviti vprašanje gospe Lohbihler. Ali to drži? Ne? Ali želite, da vas zapišemo v del razprave, pritegnite pozornost predsedujočega? Da, dobro, sedaj pa dve minuti, gospod Tanek. Hvala lepa. Zgodovina nas uči, da so tiste države, ki imajo najviše standarde človekovih pravic, tiste, ki so tudi najbolj uspešne in miroljubne. Ponosni bi morali biti na Evropsko unijo za dosežke na tem področju. Zaradi teh dosežkov pa moramo tudi podpirati človekove pravice drugot po svetu. Trenutno se na veliko mestih po svetu pojavljajo kršitve človekovih pravic. Naprimer, v Iranu so homoseksualci verske manjšine, politični disidenti in celo mladoletniki redno izpostavljeni smrtnim kaznim. Tudi Severna Koreja. Poglejte si, kakšne zlorabe se dogajajo tam v koncentracijskih taboriščih. Še posebej to velja za tiste, ki želijo pobegniti temu režimu. Ali Burmo oziroma Mjanmar, Venezuela, kjer Hugo Chavez sistematično zatira medije in politične nasprotnike. Lani smo nagrado Saharova podelili ruskim borcem za človekove pravice. To povdarja našo zavezanost za pomoč ljudem, ki se tam borijo za človekove pravice, kajte tam umirajo tudi poročevalci. Kaj se dogaja v Kaukazu, sploh ne vemo. Človekove pravice pa seveda niso in ne smejo biti edini razsodnik naših odnosov z drugimi državami. Ljudska republika Kitajska, na primer, uživa dobro razmerje z Evropsko unijo, čeprav zatira temeljne svoboščine, celo cenzurira internet. Trgujemo tudi za Saudsko Arabijo, kjer obglavljajo alkoholike in s Pakistanom, ki tudi krši človekove pravice. Realistični moramo biti v zvezi s tem, kar lahko dosežemo, vendar ne smemo nikoli zapustiti svojih urednot, ki podpirajo naše demokratične urednote, zaradi katerih smo bili tako uspešni in tako civilizirana družba. Če bomo omejili trgovino z opremo za mučenje, je to zelo koristen ukrep, ki ga Evropska unija lahko sprejme, zato da pokažemo, da to vprašanje jemljemo zelo resno. Hvala. Anuk. Hvala lepa, gospod Tenak. Sedaj pa v imenu skupine GUE NGL za minuto in pol, gospod Držja. Merci. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Borci za človekove pravice se izkazujejo s tem, kar počnejo. Oni se borijo posod po svetu za to, da bi branili in oživili pravice, ki izhajajo iz Univerzalne deklaracije človekovih pravic. Zato tvegajo celo svoje življenje. Strinjam se s tem stavkom v poročilu, ki se nanaša prav na to. Mi moramo prevzeti načelo človekovih pravic, ki ga branijo tudi Združeni narodi, kar pomeni, da so človekove pravice univerzalne, kar pomeni, da veljajo posod po svetu, neločljive, kar pomeni, da moramo vse človekove pravice braniti enako, ne smemo druge, drugim nasprotovati, naj se gre za gospodarske, socialne, okoljske, kulturne pravice ali kakšne druge. Evropska unija je začela izvajati kar nekaj instrumentov na tem področju. Vesela sem, da jih poročilo omenja tudi v luči novih pristojnosti, ki jih ima parlament na tem področju. Zato bi se rada zahvalila gospe Hautali za kakovostno pripravljeno poročilo, hvala lepa tudi za način, kako je z nami sodelovala. To poročilo je dokaj kritično, ko gre za politiko Evropske unije. Vsi vemo, da je še vedno prevelika razlika med besedami in dejanji. Ponavadi diplomacija prevlada nad človekovimi pravicami in politika je vedno postavljena v prednostni položaj, položaj, zaradi česar trpijo posamezniki. Mislim, da bi morali storiti več za to, da tisti, ki se borijo za človekove pravice, ne bi več bili dolžni žrtovati svojega življenja za ohranitev človekovih pravic. Evropska unija bi morala morala okrepiti svojo verodostojnost brez instrumentalizacije. Gospa Ešman veliko dela nas čaka na tem področju. Predhodna razprava je to tudi pokazala. Verjetno bo to pokazala tudi razprava jutri popovdne, ko bomo govorili o Libiji. Pomembno je tudi, kakšno politiko bomo oblikovali do teh instrumentov in opreme za mučenje. Hvala. Hvala lepa, gospod Veržja, v imenu skupine EFD za minuto in pol gospod Campbell Bannerman. Gospod predsedujoči, baronica, nobenega dvoma ni, da vsi tukaj zagovarjamo človekove pravice. Večina njih temeli na britanski zakonodaji, naprimer Magna Carta leta 12, 1215 in britanski pravniki, ki so zapisali večino Evropske konvencije o človekovih pravicah po drugi svetovni vojni. Ampak to agento človekovih pravic so se taj zasegli politični oportunisti. Čez reko tukaj v Strasburu imamo sodišče človekovih pravic. In odbor ministrov je odločil, da mora Britanija ovreči prepoved tega, da bi zaporniki glasovali, kajti to krši človekove pravice zapornikov ali niso človekove pravice namenjene temu, da bi zaščitili tiste, ki spoštujejo zakon, ne pa kriminalce. Ali je naloga kakršnega koli sodišča, da od nas, politikov, iščemo glasove, kot je William Huntley, to je pedofil, ki je posilil deklico v mojem volilnem okrožju, ali je pravično, da želimo njegovo potrditev, ali je prav, da potrkamo na vrata Rosie West, ki je serijska morilka, zato da bi dobili njen glas. Kaj pa pomočniki Bin Ladna, za koga bodo glasovali oni? Morda za liberalne demokrate, kajti oni podpirajo te neumnosti. Ampak, če ostanemo resni, veliko zapornikov imamo in ti bi lahko predstavljali odločujoče glasove, še posebej na lokalni ravni. Zato ne, ne bi smeli enačiti pravic med tistimi, ki spoštujejo zakon in morilci ter kriminalci. Svoji pravici za udeležbo v političnem procesu so se odpovedali, ko so vzeli življenje drugim, pravice drugim in lastnino drugim. Kaj pa pravice žrtev? In kaj pa človeška odgovornost, ne samo človekove pravice? Mislim, da da je valuta človekovih pravic takšna, da izgublja na vrednosti. Mislim, da se moramo vrniti k zdravi pameti. Hvala. Ja. Hvala lepa. V imenu samostojnih poslancev za minuto in pol, gospod Sinclair. You, Hvala, gospod predsedujoči. V skladu z listino Združenih narodov mora vsak posameznik sprejeti dejstvo, da so človekove pravice univerzalne. Vendar Evropska konvencija piše drugače, kajti določenim ljudem daje posebne pravice. Naprimer, to velja za potnike v Združenem kraljestvu in v mojem voljenem okrožju. Imajo lokalni ljudje zaradi tega manj pravic. Če zaščitimo konvencijo, lahko tisti, ki potujejo, gradijo na zemljiščih, ki so jih moji voljivci tako dolgo obdelovali. Tako imajo tudi posebne privilegije v zdravstvenem varstvu in izobraževanju. To pa spodkopava prizadevanja številnih generacij drugih delavcev. Želeli smo zagotoviti enake pravice, ampak ljudje so se odločili, da bodo blokirali celo ceste, da bi uveljavili svoj prav. To so ljudje, ki spoštujejo zakon in želijo le pravice zase in za svojo družino. Zahvaljujoč konvenciji se mora sedaj boriti za te pravice na podeželju v Angliji. Strinjam se sporočevalcem oziroma poročevalko zaščititi moramo človekove pravice, ne glede na to, kje se dogajajo kršitve, naprimer v Iranu, Gazi ali kje druge, ali celo na britanskem podeželju. To se morda zdi trivialno, glede na to, kako trpijo drugi ljudje, ampak povedati želim nekaj drugega. Človekove pravice so ogrožene povsod. Pravice, za katere smo se tako težko borili, so zelo dragocene, tako za nas, kot za katerega koli drugega. Hvala. La, me, me Hvala, gospod Sinclair. Tolmači so mi sporočili, da ste govorili nekoliko prehitro. Čeprav moram povedati, da se mi ni zdelo nič hitreje kot običajno. Vseeno sem vas pa želel upozoriti na to. Potruditi se moramo, da nismo prehitro. Poskusimo govoriti razumno. Hvala. Entramos ahora en el turno de los que... Slišali smo predstavnike političnih skupin, sedaj pa bomo dali besedo tistim, ki govorijo v lastnem imenu in sedaj gospod Gžip. Predsedničanci. Hvala, gospod predsedujoči. Evropski parlament in evropski poslanci so zelo pozorni na človekove pravice. To je zelo pomemben element mednarodne politike. Še posebej sedaj, ko imamo nove pristojnosti na podlagi Lizbonske pogodbe. Poročilo, ki smo ga slišali in ki ga lahko beremo, je zelo pomemben dokument, ampak to seveda ne vključuje vseh področji človekovih pravic. Najprej želim povedati, da sem zelo zadovoljen, da imamo dialog o človekovih pravicah. Nismo vedno zelo uspešni, še posebej, kar zadeva naše sosedske države in države v vzhodnem partnerstvu tukaj govorim vam, gospa Ashton, in tudi te besede so namenjene komisarju Füleju. Poskusiti bi morali ustvariti čim več spodbud in instrumentov za spodbojanje človekovih pravic. Strinjam se, da bi morali, kako je povedala gospa Ashton, morali biti inteligentni in vse kršitve človekovih pravic bi morali bi morali biti takšne, da bi se odzvali na njih. Ukrepe na področju človekovih pravic bi morali podpirati in to je zapisano tudi v poročilu gospe Hautale. Želel pa bi izraziti tudi upanje, da bo nagrada Saharova, ki jo podeljuje Evropski parlament, pomenila, da jo bodo podprle vse institucije Evropske unije, zato da bomo to mrežo nagrajencev bolje izkoristili. Nedavno smo imeli vrh EU Rusija. To je bilo v St. Peterburgu. Tam smo lahko opozorili na kršitve človekovih pravic. Čeprav se na to nismo ustrezno odzvali. Eden od tistih, ki se je obrnil na, našo, na nas, je bil prav eden od nadgrajencev nagrade Saharova, ena naših prednostnih nalog bi morala biti človekove pravice in mislim, da bi morali ustvariti, uporabiti vse urodja, ki jih imamo, bolje. Hvala. Hvala. Sedaj pa bom nekaj povedal vsem kolegom. Lepo vas prosim, vse vas lepo prosim, držite se časa za govor. Lepo prosim. Ne bi vam želel vzeti besede, ampak Če ne bomo končali pravočasno, potem se bo zgodilo enako kot včeraj. Končali smo po polnoči. Zato vas lepo prosim, da se držite določenih časov za govor, kajti v nasprotnem primeru bom dejansko moral začeti posredovati in vam jemati besedo. Za dve minuti, Vitorijo Prodi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi gospod podpredsednici, gospod Ashton. Borci za človekove pravice igrajo zelo pomembno vlogo posod po svetu. Celo svoje življenje tvegajo pri tem. Spoštovanje človekovih pravic je eden, ena izmed temeljnih vrednot, ustanovnih vrednot Evropske unije. To velja že odnegdaj. Evropska unija je pravzaprav temeljena na tej vrednoti, zato je zelo pomembno, da vedno zelo pozorno spremljamo, ali se te pravice v celoti spoštujajo. Zato je zelo pomembno delo, ki ga je parlament opravil na tem področju. V zvezi s tem bi se rad zahvalil poročevalki Heidi Hautalo, ki je pripravila izvrstno poročilo. Skupina socialistov in demokratov je tudi odločilno prispevala k oblikovanju tega poročila. Sodelovali smo zelo konstruktivno, vendar se moramo sedaj zazreti dlje v prihodnost. Prevzeti moramo odgovornost in sicer, da bomo mi dali pobudo, da se človekove pravice spoštujajo kot nek celosten pojav. Človekove pravice so danes bolj celostne kot v preteklosti. Zato, gospod predsedujoči, sem prepričan, da morajo temeljne pravice vključevati tudi pravico do dostopa do naravnih virov, enakopraven pristop do naravnih virov, do vode, hrane, vsi moramo imeti enak dostop do zdravstvenih storitev, do informacij, do izobraževanja. Sedaj, ko je začela veljati Lizbonska pogodba, pa se mi zdi, da bi morali bolje izkoristili tudi novo službo za zunanje delovanje. V tej Evropski službi za zunanje delovanje bi morali delovati tudi uradniki, ki se bodo ukvarjali s človekovimi pravicami. Gospa Ešton je danes dopovdne nekaj že omenila v zvezi s tem. Omenili ste tudi kaj vse je bilo na mizi, ko ste se pogovarjali z Rusko federacijo. To so teme, s katerimi se vsakodnevno srečujemo. To so izzivi, ki bi jih morala Evropska unija še naprej reševati in tudi prevzeti vodilno vlogo na svetu. Hvala. Hvala lepa, gospod Prodi, za minuto. Gospa Ojland. Ja. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sama želim najprej čestitati gospe Ashton, ki se je vedno borila za človekove pravice, zahvaliti se ji želim tudi za njene uvodne besede, kajti pojasnila je svoje stališče. V poročilu Heidi Hautala lahko med drugim preberemo tudi nekaj o posebnem vidiku. Namreč, klauzule o človekovih pravicah v mednarodnih pogodbah bi Evropski uniji omogočile, da pogoj človekovih pravic uporabljajo kot kondicionalnost. Če Evropska unija ne želi, da bi bila retorika na tem področju samo prazne besede, potem mora okrepiti koherenco svojih politik. Država članice bi morala usmeriti k bolj koordiniranim ukrepom in dejanjem na tem področju. Imamo vzvode moči na ekonomskem in političnem področju, tako bi lahko zagotovili ukrepe za izboljšanje človekovih pravic po svetu neharmonizirane politike omogočajo tistim državam, ki ne spoštujejo človekovih pravic, da imajo dvostranske odnose z državami članicami, ne glede na to, da smo mi zavezani k zaščiti človekovih pravic in da si zato prizadevamo. Posebni, specialni nacionalni interesi niso bolj pomembni od urednot, ki jih predstavlja celotna unija. Zato pozivam visoko predstavnico, da Evropski parlament obvesti o ukrepih, ki jih je predvidela za to, Prekinjena je bila govornica. Gospod Črnecki, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa Ashton. Poslali ste inteligentno sporočilo, ampak to ne sme vključevati dvojnih standardov. Zelo neprijetno je, da kot Evropska unija, ne sicer kot Evropski parlament, ampak komisija in svet, pogosto uporabljata različne standarde za isti problem. Naprimer, ko se kršijo človekove pravice v državah, ki so za nas manj zanimive z poslovnega, gospodarskega vidika in z vidika večjih držav članic, potem so človekove pravice v teh državah za nas pomembna prednostna naloga. Ampak, ko se človekove pravice kršijo v državah, ki so za nas zanimive, zato ker imajo velika podjetja, veliko industrije ali ker so zelo zanimive za velike države članice, potem pa nismo več tako glasni. To so dvojni standardi in temu bi se morali izogibati. Hvala, gospod Črnecki. Gospa Andrikijane, za minuto in pol. Eh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej želim povdariti, da je poročilo o človekovih pravicah in demokraciji v svetu zelo pomembno in pokriva tudi najpomembnejša vprašanja na področju človekovih pravic. Vendar, največji problem ostaja. Poročilo samo opisuje ukrepe Evropske unije. Evropski parlament je že večkrat podal priporočila, da mora svet razviti kazalnike in jasna merila. To je omenila tudi podpredsednica komisije. To pa zato, da bi lahko merili učinkovitost Evropske unije na tem področju. To je vprašanje, ki ga želim danes omeniti. To vključuje dostop Evropskega parlamenta do podatkov in dokumentov sveta in komisije. Zaenkrat je to bilo omejeno. Ne glede na to, da je parlament že večkrat podal priporočila na to, stanje se še ni izboljšalo. Naj vam podam kot primer dialog o človekovih pravicah, kajti tukaj sodelujejo ustrezne države. Svet je imel krok pogovorov o človekovih pravicah z Rusijo. Zavedamo se, kakšno je stanje na področju človekovih pravic v Rusiji. Pobijajo poročevalce, vlada nemir, vse se dogaja pod pretvezo boja proti terorizmu in tako naprej. Nas pa zanima nekaj drugega. Kakšen je bil odziv Rusov, vsaj tistih, ki so bili prisotni na tem dialogu? Zanima me tudi, ali so pripravljeni ukrepati v zvezi s tem. Vem, da mi je čas potekel, ampak povedati želim, da razumem, da človekove pravice spadajo pod skupno zunanjo in varnostno politiko, vendar človekove pravice ne smejo biti skrivnost Hvala lepa, gospod Andrik. Jene sedaj pa Richard Havica, dve minuti. Hvala lepa. Najprej bi čestitev kolegici gospe Hautali za izvrstno pripravljeno poročilo in za način, kako smo delali v pododboru. Poleg tega pozdravljam tudi ostala poročila, o katerih danes razpravljamo. Mislim, da je Evropska unija pokazala, kako pomembne so človekove pravice. Dobro je, da s tretjimi državami vzpostavimo dialog tudi na področju človekovih pravic, so vključeno tudi v poročilu, vendar dialog ni cilj sam po sebi. Zato je dobro, da je gospa Ešten danes z nami, da se pogovarjamo o tem, kako se človekove pravice vključujejo tudi v službo za zonanje delovanje. To bo zelo pomemben preizkus tega, ali resno mislimo, ko govorimo, kar govorimo. Razpravljamo tudi o tem, ali naj ohranimo horizontalno tematiko človekovih pravic, ali naj vzpostavimo horizontalno politiko za človekove pravice, ali naj vzpostavimo poseben desk v vsaki državi članici. Nekateri omenjajo deklaracije in tako naprej. Tolmači vam ne morejo slediti, gospod Havit. Hvala lepa. Nekatere stvari lahko oblikujemo kasneje in ne želim prispevati k zamudi, ampak v Evropskem parlamentu smo najprej govorili o tem, da bi odpravili odbor za, pododbor za človekove pravice, pa smo ga ponovno spostavili. Če bomo v človekove pravice vključevali vse politike, se mi zdi, da bomo bolj uspešni. Nekateri menijo, da bo to grožnja za službo za zunanje delovanje, ampak mi bomo z vami sodelovali, tako da bo vse v redu. Cene, dož minuto šaura. Hvala lepa, gospod Havit. Sedaj pa gospa Šake za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospa visoka predstavnica, zelo dobro je, da smo spostavili uspešno sodelovanje pri tako zelo pomembni temi. Evropska unija mora prevzeti svojo odgovornost, ker gre za človekove pravice po svetu. Mi, člani Evropskega parlamenta iz vseh političnih skupin, smo oblikovali pisno deklaracijo v imenu Evropskega ljudstva, v katerem kateri smo podprli iransko ljudstvo in njihovo zahtevo po svobodi. Tudi z voditeljico boja za človekove pravice v Iranu smo se z njo pogovarjali, se srečali. Služba za zunanje delovanje bo vodila bolj oblikovani in usklajeni evropski politiki na področju človekovih pravic. Poleg tega bodo človekove pravice vključene v vse politike. Nažalost obstaja konkurenčnost med posameznimi geografskimi področji. Poleg tega je treba skrbeti tudi za svobodo izražanja za pravice žensk. Tudi te pravice se kršijo. Iranski režim predstavlja kršitev vseh teh pravic. Iran je sicer na politični agendi, ampak mednarodno skupnost skrbi predvsem jedrsko vprašanje. Ne glede na to, kako velik izziv je to, ne smemo dopustiti, da bo to ničena igra v primeru reševanja tega vprašanja in vprašanja človekovih pravic. Pričakujem, da bomo dosegli kakšne bolj konkretne rezultate. Moč je treba dati ljudstvu, zavzeti se je treba za pravice prebivalcev, ki imajo zakonito pravico, da postanejo svobodni. Zdi se, da iranski režim sankcije ne skrbijo. Eno leto mineva, odkar so potekale volitve v Iranu, vidimo, da režim še vedno brutalno zatira svoje prebivalce. V zadnjem letu je režim odpravil celo najmanjše minimalne pravice, ki so jih ljudje imeli, utišali so opozicijo, številni so zbežali. disidente in borce za človekove pravice smo v Evropi sprejeli, zato ker se nam zdijo, da bodo koristni pri oblikovanju naše politike in na njih ne nagledamo kot na grožnjo. Čas vam je stekel, sedaj pa minuto za gospoda Migalskega. Eh, Pani predsedujoči, šanovni pa. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, zelo vesel sem, da je Lady Ashton ostala z nami danes popovdne na to gledam kot na izraz njenega zanimanja za človekove pravice. V Evropi obstajajo različna mnenja glede geopolitičnih, geosocialnih vprašanj, ampak ko gre za človekove pravice, moramo vsi govoriti z enim glasom, ne glede na to, da med posameznimi državami obstajajo razlike, da obstajajo razlike med političnimi strankami. To je nekaj, kar bi nas moralo združevati. Vendar se mi zdi, da je nekoliko nenavadno, da nismo zmožni braniti tistih, ki jim podeljujemo nagrade, naprimer nagrado Saharova. Aleksandr Minkjevič je še vedno preganjan in žrtev napadov v svoji državi. Lanski nagrajenci, naprimer Aleksejeva, Oleg in tako naprej, prav tako doživljajo napade in jih organi v državah preganjajo. Zato komisija prosim, da razširite zaščito na vse borce za človekove pravice, zlasti na tiste, ki smo jim podelili nagrade. Hvala. Gracia. Hvala lepa. Kolega Kačmarek, minuto in pol imate na voljo. Gospod predsedujoči, Lady Ashton, gospe in gospodje, pogosto zahtevamo zaščito in varstvo človekovih pravic, zato ker se nam zdijo te pravice neotuljive. Zato nikoli ne smemo uh, opustiti tega boja za človekove pravice posod po svetu. Vendar, ko to počnemo, se moramo zavedati tudi odgovornosti, ki jo nosimo, ko gre za usodo tistih, ki se borijo za človekove pravice v državah, kjer se te pravice kršijo. Zelo pogosto tudi te osebe doživljajo napade pri svojem delu. Ubijajo jih, grozijo jim smrtjo, ugrabijo jih, aretirajo jih, mučijo jih. Naša odgovornost je, da vsem tem osebam, ki tvegajo zdravje in življenje in okončine, ponudimo zaščito, kajti branijo tiste vrednote, ki so tudi nam pri srcu. Tisto, kar potrebujemo, je simbolična in tudi moralna odgovornost. Sprejemati je treba konkretne politične in diplomatske ukrepe in pobude. To je res nujno treba storiti, kajti borci za človekove pravice umirajo. Jutri bomo govorili o aktivistu za človekove pravice v Kongu, ki je umrl 2. junija. Hvala. Hvala lepa, gospod Kačmarek. Sedaj pa minuto in pol, gospa Muniz. Gracias presidente en este debate conjunto me voy a referir a. hvala lepa gospod predsedujoči v tej skupni razpravi bi rada omenila resolucijo o trgovini z opremo za mučenje. o tem bomo govorili tudi jutri mislim da bi si morali pogledati tudi uredbo dvanajst šestintrideset. Mislim, da bi nam morala ta uredba dajati navdih in bi jo morali tudi izvajati. Vprašanje je, kako države podeljujejo dovoljenja za to vrstno opremo. Nekatere države imajo ustrezno zakonodajo na tem področju, druge države bi morale slediti in delovati bolj pregledno, ko gre za to vrstno opremo. Kar pa zadeva samo formulacijo, v poročilu se omenja tudi razširitev seznama v drugi prilogi, kjer so navedeni kosi opreme, ki so prepovedani. Mislim, da bi morali vse to vključiti na seznam prepovedanih proizvodov in opreme, kot je to predlagalo špansko predsedstvo konec prejšnjega meseca. S tem bi se izognili situaciji, v kateri se nahajamo v tem trenutku, ko je možno tržiti sorodne proizvode ali pa proizvode in opremo s podobno opremo, s podobnim učinkom. Ne smemo dopustiti, da bi v Evropi prodajali opremo za dvojno uporabo, ki bi lahko grozila stabilnost in mir in ki bi jo lahko uporabili tudi za preganjanje in za nasilno preganjanje športov za človeka pravice. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Vojcehovski za eno minuto. Dziękuję, panie przewodniczący, podobnie jak przedmówczyni. Gospod predsedujoči, tudi sam bi rad povedal par besed v zvezi z uredbo o prepovedi opreme za mučenje. Takšno opremo lahko vidimo v muzejih. Dejstvo pa je, da se takšna oprema uporablja še danes. Mučenje je prisotno povsod po svetu, ogromno incidentov se dogaja tudi v državah Evropske unije. Prepoved opreme za mučenje je zato za nas zelo pomembna. Evropska unija bi se morala boriti proti mučenju v vseh oblikah. Prepovedati je treba tudi opremo za mučenje in to čim bolj restriktivno. Nobenega opravičila ni za mučenje kot, za, kot metodo za boj proti terorizmu. Ljudje, ki so podvrženi mučenju, bodo priznali vse, pravi storilci pa odidejo nekaznovani. Zato vas res pozivam, da si pogledate to uredbo in tudi prepoved močne Evropske unije. Hvala. Hvala lepa. Kolegica Kinga Gal za minuto in pojmate besedo. Gospod predsedujoči, visoka predstavnica, kolegice in kolegi. Borci za človekove pravice bi morali biti deležni posebne pozornosti. Poleg tega pa se moramo prepričati o tem, kako jim lahko pomagamo v praksi. Ne smemo jih samo hvaliti, jih občasno nagrajevati in jim čestitati, temveč moramo to početi redno. Zato bi moral Evropski parlament oblikovati svoje mnenje v zvezi s tem. Zaradi tega tudi čestitam gospe Hautali za to pobudo in za izvršno pravljeno delo. V tem poročilu so pozeti vsi pomembni koraki in področje delovanja, zato bi rada podarila samo še nekaj. In sicer, da bi Evropska unija morala storiti vse, kar lahko, za to, da zagotovi učinkovito in hitro pomoč tistim borcem za človekove pravice, ki našo pomoč potrebujejo. Moramo biti učinkoviti, moramo hitro delovati, nažalost pa nam tu veliko krat spodrsne. Če ne bomo ponudili te pomoči, bodo borci za človekove pravice opravili svoje delo, ampak pri tem žrtovali svoje zdravje ali celo življenje. Človekove pravice so samo del tega, kar bo obravnavala tudi služba za zunanje delovanje. Ko bomo razpravljali o področju delovanja službe za zunanje delovanje, moramo poskrbeti za to, da bodo človekove pravice dovolj podarjene. To je skladno tudi z Lizbonsko pogodbo, gospa je še to prej že omenila. Lizbonska pogodba nam omogoča, da opravimo to delo tako, da je žogica sedaj na vaši strani. Poskrbeti morate za to, da spostavite ustrezne praktične pogoje za uresničitev tega. Hvala. Hvala lepa. Gospod Zemke, za eno minuto. Bardzo chciałem podziękować. Kiedy... Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala lepa za besedo. Ko govorimo o človekovih pravicah, pogosto uporabljamo visoko leteče besede. Vendar besedam ne sledijo dejanja. Zato bi rad podprl vse tiste govornike, ki so se danes oglasili. Podpiram tudi poročilo parlamenta, v katerem smo pozorili na dejstvo, da bi Evropska unija morala sprejemati bolj pragmatične ukrepe. Mislim, da bi morali podpreti borce za človekove pravice na bolj učinkovit in smotren način. Obstajajo ti pogumni ljudje in do njih nosimo določeno odgovornost. Imam dve vprašanji za gospod Ashton, kaj ti gre za zelo pomembno stvar, po mojem mnenju. Prvo vprašanje. Evropska unija trenutno pripravlja vizumski zakonik skupnosti. Zanima me, ali bo ta vizumski zakonik urejal tudi vprašanje izdajanja vizumov oborcev za človekove pravice, kadar je njihovo življenje ogroženo. In drugo vprašanje. Predstavništva Evropske unije se vzpostavljajo, zato me zanima, ali imate kakšne uradnike za zvezo, ki so prisotni. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol, gospod Protasjevič. Dziękuję, panie przewodniczący. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, Lady Ashton, gospe in gospodje. Naj se na začetku zahvalim gospe poročevalki za upravljeno delo. Vesel sem, da sem imel možnost prisluhniti temu, kar je povedala Lady Ashton in sicer, da je varstvo človekovih pravic naša prednostna naloga. Vendar me skrbi to, da smo predvsej pasivni zlasti, ko gre za kršene človekovih pravic v Rusiji ali v Belorusiji. V teh, tej državi še vedno uporabljajo smrtno kazen. Ljudje so po več let zaprti. Če si člane vladne organizacije, te bodo avtomatično preganjali. To se še vedno dogaja, čeprav imamo formalno spostavljen dialog že eno leto. Govorimo o dialogu med Evropsko unijo in Belorusijo kot vidite, nas čaka še veliko dela, če želimo izboljšati to politiko. Gospa komisarka, hitro morate delovati, biti morate učinkoviti. Zlasti tam, kjer evropske institucije niso dovolj aktivne, kjer ne morajo dovolj storiti. Zdi se mi tudi, da je bilo špansko predsedstvo preveč pasivno na tem področju in upam, da bomo v jutrišnji razpravi bolj izpostavili tudi razmere v Rusiji. Ne moremo samo sprejemati tiho tega, kar se dogaja v Belorusiji, ampak moramo storiti več. E, Hvala lepa, s tem smo zaključili seznamom govornikov. Čaka nas postopek Catch the Eye. Na tem področju imamo vse večje težave in sicer V okviru CashDI naj bi pet oseb dobilo besedo. Priglasilo se vas je 15. Sam bom, oziroma sam sicer, precej fleksibilno izvajam to pravilno, ampak danes ni te možnosti. Ne bom dal besede tistim kolegom, ki sploh niso bili prisotni med razpravo in ki so prišli v dvorano izključno zato, da bi v okviru postopka CatchDI prosili za besedo. Mislim, da ni razumno dati tem osebam besedo v takih pogojih. Vendar danes ne bomo ga dati besedo več kot petim. Petim iz posameznih političnih skupin po vrstnem redu. Najprej gospod Valenca. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Rad bi se zahvalil poročevalki za to podrobno in izčrpno poročilo. Strinjam se, da je Evropska unija tista, ki mora poskrbeti za varstvo človekovih pravic in tudi za varstvo in zaščito borcev za človekove pravice, kajti to je ena izmed temeljnih svoboščin. Podpiram poročilo o delu, kjer piše, da je treba vzpostaviti tudi uradnike za zvezo v misijah Evropske unije, ki delujejo v tujini. Poleg tega je treba praviti oceno spoštovanja človekovih pravic v vseh tistih državah, ki imajo tesne povezave z Evropsko unijo. Glede izvajanja sankcij v tretjih državah, če pride do kršenja človekovih pravic, pa se mi zdi, da bi morali to možnost izkoristiti. Hvala. Hvala lepa. Gospa Flašikova Benova. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A zdravím. Hvala, gospod predsedujúči. Ledeščen, kar zadeva varstvo človekovih pravic, gre za temelj demokracije, tukaj je Evropska unija vodilna. Vendar pa je to povezano tudi z veliko obveznostmi, tudi v odnosu do ostalega sveta ali Ljudje eh, trpijo, jih tudi mučijo in zato me veseli, da je bilo poročilo objavljeno takšno, kot je. Po Lizbonski pogodbi morali odigrati vodilno vlogo, spokar zadeva našo prisotnost v tretjih eh, državah. Z novimi pristojnostmi, ki jih imamo, bi morali izkoristiti vse možnosti za izboljšanje položaja na področju človekovih pravic in obrambe borcev za človekove pravice. Potrebujemo ustrezno sposobljene predstavnike, katerih prioriteta bodo človekove pravice in njihovo varstvo. Hvala lepa, gospod Görens. Gospod predsedujoči, če želimo, da nas izven Evropske unije slišijo, ko gre za spoštovanje človekovih pravic, potem se mi zdi, da bi morali delovati tako, da nam nihče ne bo mogel ničesar očitati v Evropski uniji. Sicer je to simbolična gesta, ampak s tem bi pokazali pripravljenost 27-terice, da se stori še več na področju spoštovanja obveznosti, ki izhajajo iz delovanja znotraj Sveta Evrope. Zato bi morale vse države članice spoštovati vse sodbe sodišča v Strasburu. Gospa visoka predstavnica, bi se bili pripravljeni zauzeti za to, da bi vse države članice v Evropski uniji od sedaj naprej spoštovali čisto vse sodbe sodišča za človekove pravice in to tudi posredovali potem našemu parlamentu. Namreč nenavadno je, da mi delimo lekcije drugim po svetu, istočasno pa ne prevzemamo svoje odgovornosti in v 21 držav članic. Hvala lepa, gospod Gres. Hvala lepa. Najprej bi se rada zahvalila gospe Hauterli za izvrstno poročilo. V tem poročilu se podarjajo instrumenti, ki jih ima Evropska unija na voljo, zato da brani človekove pravice. To je zelo pomemben element. Poleg tega pa se omenja pomemben instrument klauzula o človekovih pravicah, ki je omenjena v vseh sporazumih. Če se spomnite 28. junija, takrat bomo pravzaprav obeležili eno leto od udara v Hondurasu. Na vkljub številnim prizadevanjem se nasilje v Hondurasu še vedno nadaljuje, trpijo ženske, mladi novinari. Na vkljub številnim protestom vlada v Hondurasu nasprotuje delovanju ZDA in Evropske unije in se obnaša, kot da se nikoli nič ni zgodilo in naprej trguje. Grez. Hvala, gospod Grez. Gospod Patten. Hvala lepa, gospod predsedujoči in dobro dan tudi gospe baronici. Imamo kršitve človekovih pravic v Evropske uniji, proti kateri bi morali ukrepati. Naj vas opozorim, na Kordalios, to je grški zapor in razmere tam. Kordalios je edini zapornik, kjer zapirajo tuje eh, zapornike. Tisti, ki jih bodo iznali v Grčijo, bo, se bodo prav zagotovo znašli v tem zaporu. Član mojega volilnega okraja je preživel veliko časa v tem zaporu in veliko ljudi še pričakuje svojo izročitev in bodo pristali v koridarju so. Amnesty International, Fair Trials in podobne organizacije obsojajo ta zapor in ugotavljajo, da v njem vladajo najhujše razmere po svetu. Gre za hudokršitev tretjega člena Evropske konvencije o človekovih pravicah. Predsedujoči je prekinil govornika. S tem smo zaključili z postopkom Catch the Eye. Postopek nam ne omogoča, da dam besedo še nadaljnim govornikom. Zdaj pa prosim Lady Ashton, da se odzove na prispevke. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, Kar zadeva tiste, ki niste mogli končati z govori, imate priložnost, da se obrnete name osebno. Naj se odzovem na razpravo. Zelo me veseli, da smo dobili priložnost voditi to razpravo. Včasih je velike dele, naših, velike dele našega dela prevzamejo urgence. V Lizbonski pogodbi je zapisano, da moramo spoštovati človekove pravice, demokracijo, pravno državo, človekove svoboščine, vključno s človekovimi pravicami manjšin in ostalih. Vse to je zapisano v Lizbonski pogodbi, tukaj je naša odgovornost, to je odgovornost tudi službe za zunanje delovanje in odgovornost držav članic. Mnogi so govorili o bolj si za človekovih pravice in kako pomembno je ohraniti dialog z njimi. Povedala sem že, da to počnemo, da se srečamo z borci za človekove pravice povsod, kjer, kamor se podamo in tudi ženske iz Afganistana sem sprejela v svoji pisarni, da bi izvedela, kakšni so njihovi problemi. Eh, to je del tega, kako naj bi delovala služba za zunanje delovanje. Eh, gospa Dekajza zdaj ni tukaj, vendar eh, seveda razumem njene besede, da potrebujemo bolj koherentno strategijo pri pripravi misij in tudi njihovega spremljanja kasneje. Naša misija v Sudanu je pravzaprav vzor tega, kako želimo delovati oziroma kaj moramo spremeniti, tako da bomo znanje izkoristili bolje. Povedala sem že, da so človekove pravice nekaj, kar se pojavlja v vseh naših odnosih in to mora veljati za vse ljudi, ne glede na vse razmere, vendar pa moramo poskrbeti za to, da bomo vedeli, Eh, kaj to pomeni in kako uveljavljati te pravice. Ne gre za neke posebne pravice, eh, temveč eh, za pravice, do katerih so ljudje upravičeni in jih je treba zagotoviti. Tisti od vas, ki ste delali na področju invalidov, tako kot jaz, boste vedeli, da je treba zagotoviti tudi to vrstne pravice za invalide kar je velik izziv. Na vsak način moramo ohraniti neko stopnjo konsistentnosti pri naših ukrepih, kar zadeva politično odgovornost in deklaracijo o politične odgovornosti, kar je nekaj, kar bo del službe za zvone delovanje. Prišlo do odkrepitve izmenjave informacij in dostopa do dokumentov, kar bo, upajmo, pomagalo pri tej zadevi kar zadeva strukture. Diskusije potekajo, vendar pa ne želim struktur, ki nam preprečujejo obravnavanje človekovih pravic manj učinkovito, kot si to želimo. Na vsak način je to del nečesa, kar vsi počnejo ne moremo nečemu reči človekove pravice zadeva dati v predal in pozabiti na to. In pogosto to organizacije eh, počnejo in tega ne želim pri naši službi za zunanje delovanje. To ni moja želja in tega tudi ne bodo počeli tisti, ki delajo na tem področju. Omenila bi še področje kodeksa, vizumskega kodeksa. Komisija je to omenila. Trenutno še nismo v dogovoru z vsemi članicami, drž državami članicami. Sveda moramo dobiti privolenje vseh držav članic, delamo na tem vendar. Še nismo tako daleč, upam, da boste to razumeli kot povabilo k sodelovanju. Za človekove pravice smo odgovorni v skladu z Lizbonsko pogodbo in na tem bo treba še delati vendar. Eh, hkrati in sporedno z članstvom posameznih eh, držav in na osnovi obveznosti, ki smo jih prevzeli. Hvala še enkrat za to pomembno razpravo. Slišala sem pomembne argumente, ki mi bodo pomagali pri prihodnem delu, ki mi bodo služili kot vodilo. In upamo, da bomo uspešni pri našem delu. Hvala za vaše pripombe. Hvala lepa. Razpravo bomo zaključili z dvominutnim prispevkom poročevalke gospe Hautale. Gospa Hautale, izvolite. Gospod predsedujoči, Lady Ashton, zahvali bi se vsem za izjemno zanimivo izmenjavo mnen. To bo dober temelj za sodelovanje z visoko predstavnico in za naše delo v parlamentu, kar zadeva človekove pravice. Povedanega je bilo veliko pomembnega zato da bi ostali kredibilni in vedostojni, moramo uporabiti enaka merila za ocenjevanje situacije posod po svetu, čeprav se zavedamo, da so tukaj določene manjše razlike. Ne moramo biti v situaciji, ki ko obravnavamo kršitve človekovih pravic v določenih državah, drugih pa ne. Zato, da bi imeli besedo pri tem vprašanju, moramo biti pripravljeni zadeve pogledati tudi v Evropski uniji. Imamo razmere v zaporih Evropske unije, kjer niso zagotovljene človekove pravice. Ne živimo v popolnem eh, svetu in tudi ne izpolnjujemo svojih obveznosti v bližnji prihodnosti, bi morali izbrati pogum in pogledati tudi prispevek in vključitev držav članic pri ciji. Mislim, da bi morali to pogledati. Kljub pristopu, z pristopom resnih človekovih pravicah bi se morale države eh, članice zavezati k izvršitvi kazni, ki jih je izreklo sodišče. To bi bil zelo pozitiven prispevek. In končno, naj povem, da ima Evropski parlament nove pristojnosti, ki jih moramo previdno uporabljati pri zagotavljanju človekovih pravic. In tukaj si moramo pogledati, kaj več je še mogoče storiti. Hvala lepa vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Hvala lepa, gospa Hautala